Eh, spoštovane kolegice in kolegi, nadaljujemo z zasedanjem. Sprejeta besedila so na voljo. Ali kdo nasprotuje dnevnemu redu in zapisniku? Ne. Če ne nasprotujete zapisniku, potem je ta sprejet. Zdaj je na vrsti razprava vmešavanje drugih držav v naše demokratične procese. Poslance bi rada obvestila, da se ne boste mogli spontano oglašati, prav tako ne bo postopka modrega kartona. Za začetek dajem besedo poročevalku iz, poročevalcu iz skupine Renew. dear colleagues in the last few years we have seen a sea change. dragi kolegi. V zadnjih letih smo opazili spremembe, kako se politika opravlja. Še vedno se sicer prenašajo politične oddaje po spletu, delijo se letaki in podobno, ampak voljivci vse več informacij dobijo na spletu prek socialnih, prek družbenih medijev in ciljno usmerjenega oglaš oglaševanja. Prav tako se uporablja vse več učinkovitih algoritmov, kako se ciljno najti voljivce na tisoče kilometrov daleč stran. Voljivci so tako prepuščeni na milosti in nemilost tistim zloveščimi nameni za računalniki. Priča smo kvantnemu skoku v naši dobi. Vrzel med razvijajočimi se tehnologijami na eni strani ter predpisi in zakonodajo na drugi je je zdaj postala ogromen digitalni prepad. Dobesedno in metaforično se stare vloge ne uporabljajo več. Naša zakonodaja že dosti zaostaja za resničnostjo. Podjetja kot je Facebook ne želijo ukrepati, ne želijo nadzirati svojih platform in s tem se odpirajo vrata v naših volitvah. Vsak tuji akter se lahko sprehodi skozi ta vrata in vpliva na naše procese ureditev platform, kot je Facebook, ni kršitev pravice govora. To je naša moralna dolžnost. Treba je ukrepati zopr lažne profile in račune. Prav tako je treba okrepiti kodeks ravnanja Evropske unije v zvezi s temi informacijami, prav tako je treba prenoviti volilno zakonodajo, da bo ta pripravljena na sodobnost. Treba je preučiti financiranje strank, ki ga izvaja Kremlin. V preteklosti so ruski oligarhi plačevali ogromne zneske, da so lahko igrali tenis s Borisom Johnsonom. Sovražne vlade izkoriščajo digitalni prostor in se umešavajo naše volitve, da bi tako spodbujali svoje cilje. Več kot 50 nacionalnih, lokalnih in regionalnih volitev bo potekalo v Evropi do, leta, do konca leta 2020, zato moramo te grožnje vzeti resno. Tisti, ki jim je odveč zamisel demokracije in ki se želijo vmešavati v naše demokratične procese, kot je recimo Vladimir Putin, glavni izmed njih, ulagajo milijone za to, da se ciljno usmerjajo na evropske voljivce. Vendar ne gre le za Putina, ki se gre zlovešče igre. Tudi Dominik Cummings svetuje en izmed naših vlad in preživel nekaj časa v Rusiji. To bi bilo treba raziskati. Številni v parlamentu so tu zaradi drugih tujih akterjev. Naše države članice včasih rade sprejmejo pomoč tujih akterjev, ker si želijo več moči. Pogledala bi Nigela Faragea, vendar ga ta teden ni tu. Oziram se tudi proti premijeju Združenega kraljestva, ki ne želi razkriti parlamentarnega poročila o pletanju Rusije v glasovanje na referendumu o Brexitu. Saj ve, kaj je v tistem poročilu, tudi mi vemo, kaj je v tistem poročilu, vendar ga ne želi objaviti javnosti. Resnica je na poti njegovim osebnim ambicijam. Boris Johnson objavi poročilo o vmešavanju Rusije. V britanski volilni kampanji vlada objavlja lažne informacije na spletnih straneh. Vladim bi bil ponosen, saj se mu sploh ni treba več umešavati osebno. Ena izmed najstarejših političnih strank v Evropi je pripravljena na to in to pove marsikaj o umešavanju v volitve, o naši družbi in o tem, kaj postajajo standardi. Parlament se mora odzvati na to nesprejemljivo ravnanje in treba je ukrepati tako v državah članicah kot v Evropi. Politikom zaenkrat ni uspelo. Facebook še vedno deluje kot trojanski kon. Napočil je čas, da bo naš parlament, nova komisija, sprejela novo resničnost, v kateri živimo. Drugače bomo na milost in nemilost prepuščeni, prepuščeni avtoritarnim režimom za tipkovnicami. Upam, državljani in kolegi poslanci, da se strinjate s poročilom, ki ga pošiljam. Hvala. kolegi. Če se želite pogovarjati o čem, prosim, ne obračajte hrbta predsedniškemu odru, pogovorite se tako, da se usedete drug poleg drugega. Me slišite? Precej glasni ste. Očitno me sploh ne slišite. Tudi, če govorim v mikrofon. Hvala lepa. Hvala. Lahko se usedete drug poleg drugega in se še naprej tiho pogovarjate. S tem ni nič narobe. Na vrsti je ministrica Tuporajnen v imenu sveta. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci in poslanke. John F. Kennedy je dejal, če imamo en neustrezen glas oziroma vmešavanje volitve, to lahko vpliva na vse. In eh, zdaj se pri nas soočamo s podobno grožnjo. Če dovolimo umešavanje in spletno manipulacijo, s tem ogrožamo naše demokratične institucije. Zato zasluži našo nenehno pozornost. Zato smo hvaležni za priložnost, da se danes lahko pogovorimo z vami o tej tako pomembni tematiki. Prioriteta našega predsedstva je nenehen trud, da se izboljša osveščenost, da smo bolj pripravljeni in da okrepimo odpornost naših demokracij na to vrstne informacije. Hibridne grožnje, vključno s tujim umešavanjem v naše demokracije, so na vrhu naše politične agende. Predsedstvo je izvedlo vrsto korakov kar vključuje tudi horizontalno namensko delovno skupino v svetu. To smo vzpostavili prvi mesec našega predsedovanja. S tem želimo okrepiti zmogljivosti EU na hibridne gro, na odziv na hibridne grožnje. Mandat skupine vključuje vmešavanje v volitve in kampanje dezinformacij. Pripravili smo sklepe sveta, ki ne bi bili sprejeti decembra, o dodatnem trudu za izboljšanje odpornosti na hibridne grožnje. Opiramo se na dobro delo, ki smo ga že opravili v EU v zadnjih letih. V sklepih je tudi omenjeno, kako se boriti proti takšnim informacijam in kako zagotoviti pravične um, volitve. Gospa predsedujoča, poslanci in poslanke, septembra je potekala v tem parlamentu podobna razprava, v kateri ste sklenili, da dezinformacije predstavljajo ogromno grožnjo za demokracijo v EU. Nedvomno imajo institucije in države članice pri tem pomembno ulogo. Treba je zaščititi naše demokratične procese, to je naša pristojnost in odgovornost.